bomo nadaljevali z glasovanji. Še prej pa bi vas rad eh, opozoril na vprašanje gospoda Demesmekerja na eh, zadnjem plenarnem zasedanju glede španskih oblasti. Šlo je za vprašanje glede zapornikov v Madridu, za vprašanje v pisni obliki. Španske oblasti so se odzvale in dejale, da vse poteka v skladu s špansko zakonodajo. Besedilo je na voljo v uradu predsednika, če kdo želi dobiti to besedilo v pogled.